now um, we would start by bomo začeli uh, z dnevnim redom, ali je dnevni red eh, sprejemljiv za vas, ali ima kdo kakšen komentar. Nobenega komentarja, s tem je dnevni red sprejet. Če bi želeli karkoli povedati v zvezi z zapisnikom eh, sestanka 11. in 12. januarja, nihče nima No, bene pripombe s tem smo zapisnika sprejeli in potem pridemo na prvo vsebinsko točko dnevnega reda. Gospod Kukan. Prosim vas, da predstavite zaključke eh, svoje delegacije. Gospod Kukan, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči, kolegice in kolegi, v 12 interparlamentarnem sestanku med delegacijo Evropskega parlamenta za, za jugovzhodno Evropo s svojimi partnerji iz Bosne in Hercegovine smo govorili o eh, naslednjih pomembnih temah za prihodnost te države. Razprave so bile žive, včasih kontroverzne, zelo odkrite in kar zadeva sam napredek eh, k integracijam eh, Evropske unije, je bilo večkrat povedano, s naše strani, da ta država vidno zaostaja za drugimi državami te regije. Poročilo o napredku za leto 2008 in poročilo o napredku za 2009 navajata, da je napredek zelo počasen. Napredek pri izpolnevanju kriterijev iz eh, pridružitvenega in stabilizacijskega sporazuma. Večkrat smo povdarili to dejstvo, na drugi strani pa ni bilo kakšnih eh, entuzijastičnih reakcij. Govorili smo o tem, da je nujno potrebno izvesti ustavno eh, reformo. Ta reforma bi morala pripeljati do koherentnega eh, ustavnega sistema, kjer bi institucije bile neodvisne. To pa bi zahtevalo močen parlament, močno parlamentarno komponento na državni ravni. Kar zadeva ustavno reformo, je bila leta omenjena tudi pri izvajanju odločitev oziroma odločb Evropskega sodišča eh, za človekove pravice. Pri, ta odločba pravi, da je trenutna ustava taka, da diskriminira eh, državljane, ki ne spadajo v tri eh, narode s tem, da ne morejo sodelovati kot kandidati za predsedstvo, ravno tako ne morejo kandidirati za eh, predstavniški dom v njihovi skupščini. Eh, rok za možno izvedbo te reforme je razdelil politike v Bosni in Hercegovini. Predsednik vlade Spirič se je strinjal, da je to mogoče vprašanje več tednov, preden se začne izvajati, pa je večina parlamentarcev bolj negativno gledala na to možnost in so povdarjali težave, eh, pomankanje časa, volitve in tako naprej. Volite bodo 3. oktobra letos. Podarili smo tudi to, da je zelo pomembno izvajati Eh, te spremembe pred volitvami oktobra. No, te spremembe morajo biti izvedene pred oktobrom. Kar pa zadeva liberalizacijo vizomskega režima, govorili smo o dobrih rezultatih, ki jih je dosegla Bosna in Hercegovina na tem področju. Obiskali smo Sarajevo in v tem času se je Sarajevo pre, eh, pripravljalo za tretjo, tretji obisk eh, ekipe komisije za evalvacijo. Dve prejšnji misiji sta pozitivno ocenili napredek. Povdarili smo, da gre za primer, ki kaže, da takrat, ko politiki skupaj delujejo za to, da bi dosegli nekaj pozitivnega država, v takšnih primerjih je možno tudi to doseči. In pozvali smo jih na ta pristop uporabijo tudi na drugih področjih. E, vizumska liberalizacija je seveda zelo e, aktualna tema v tej državi. T ta tema je bila tudi Eh, predmet razgovora z eh, predstavniki nevladnih organizacij. Predstavniki nevladnih organizacij so izrazili pomisleke v zvezi s tem, da bi ta režim razširili tudi na Bosno in Cegovino pred splošnimi volitvami. Trdili so, da bodo politične stranke to liberalizacijo uporabile oziroma zlorabile za doseganje njihovih eh, lastnih ciljev. Potem smo pozdravili E, tudi nedavni dogovor z e, Srbijo in Hrvaško v zvezi z vojnimi e, zločinci. Kar pa zadeva revščino, ta je vedno bolj prisotna zlasti v času globalne gospodarske in finančne krize. Jasno je pa vse eno, da je to tudi rezultat odsotnosti bistvenih gospodarskih reform. Pozvali smo organe Bosne in Hercegovine naj izpolnijo vse zahteve, ki jih vsebuje program Mednarodnega denarnega sklada. Podarili smo tudi, da mora Bosna in Hercegovina eh, eh, sprejeti zakon o ljudskem štetju, tako da bodo dobili ustrezne statistične podatke leta 2011 je prevideno ljudsko štetje. Če tega štetja ne bo, bo to zelo eh, negativno vplivalo na državo, saj bo težje reševati pomembne socioekonomske probleme. Kar pa zadeva politično situacijo, tu smo jasno povedali naslednje. Nacionalistična retorika ponovno postaja del javnega diskursa v Bosni v Hercegovini in podarili smo, da to enostavno ni kompatibilno z evropskimi vrednotami. Obsodili smo vse takšne namere in izrazili polno podporo HREUSR eh, e in smo istočasno eh, pozvali vse države naj eh, izvajajo odločitve visokega predstavnika. Glede na volitve oktobra smo eh, podarili, da morajo politične stranke se obnašati odgovorno in situacije ne izkoristiti za spodbujanje nacionalističnih občutkov in da naj ne govorijo, da se umestne eh, da nič narediti in da je treba samo čakati na rezultate volitev. Delegacija je bila deljena, kar zadeva vsega, negativno vzdušje v državi. To je postalo čisto jasno v razpravah o skupni izjavi. Predstavnik Dodičeve stranke je želel črtati vsakršno omenjanje visokega predstavnika. Eh, gospe in gospodje, vse eh, vsi napori, Butmirov postopek, da bi država bolj aktivno se razvijala, torej vsi njegovi poskusi niso prinesli nobenih rezultatov. Vendar pa je potrebno, da Evropski parlament s tem dialogom nadaljuje in to na aktivni način, vedoč, da bo verjetno v kratkem času težko doseči kakšne občutljive uh, rezultate. Zato je treba izkoristiti vse možnosti konference, sestanke in pozivati politike Bosne in Hercegovine in jih opozarjati na to, da Evropska, Evropski parlament podpira njihovo evropsko prihodnost, ampak da so oni in njihova država tisti, ki morajo doseči rezultate, ki morajo izpolniti kriterije brez vsakršnega popuščanja. Naša delegacija je to sporočilo enoglasno in jasno poslala vsem. Eh, gospod predsedujoči, toliko. Well, thank you very much. Now, Mrs. Pak. Hvala lepa, gospa Pak. Eh, samo nekaj bi želela dopolniti. Srečanje v Sarajevu je pokazalo, da se je v glavah kolegov v parlamentu eh, pravzaprav eh, nič ni spremenilo. Nihče se ne želi približati drugemu, kar zadeva vprašanje nove ureditve oziroma krepitve celovite države. Zato mislim, da so pred nami še zelo težavna obdobja eh, in tudi naslednje volitve tega ne bodo mogle rešiti. Eh, vprašanje eh, sprošanja vizumskega režima pred volitvami je eh, popolnoma irrelevantno, kajti ni nobene alternative glede obstoječih strank in te stranke niso pripravljene iti korak naprej v smislu skupnosti vsakdo poskuša uveljaviti svoje predstave. Eh, konsens in kompromis, eh, kot eh, bi to bilo potrebno in kot je to potrebno tudi tukaj, česa takega ni. Imeli smo tudi razgovor z premijejem, ki je zelo dober prodajalec, vendar pa nič ne stori. To je problem. Eh, niti ne imenuje direktorjev posameznih agencij in brez tega država sploh ne more delovati. In zato mislim, da moramo biti veliko stroži. EU mora biti veliko strožja vizavi vladi. Pri meni eh, je bilo tako, da sem se pač eh, pritožila oziroma da smo dobili pritožbo tožbo, da se ne pogovarjamo z njim. Zakaj naj govorimo z njim, če je samo podaljšana roka vodje stranke? Potem je bolje takoj govoriti za vodjo stranke. To je problem, ni nikakršne samostojnosti v stališčih. Vedno obstaja e, odvisnost od tistih, ki so nekoga postavili na nek položaj in e, zato vedno vse teče v e, teh tirih. In dejansko sem bila razočarana, Eh, da eh, kljub temu, da je v zadevi vize obstajalo dobro sodelovanje, da sem pač mislila, da obstaja možnost napredovanja tudi na drugih področjih, vendar pa temu nikakor ni tako. In po teh volitvah moramo tudi kot Evropska unija biti veliko stroži do te vlade in strankami in jih opozarjati na to, da je ustavna reforma nujno potrebna in eh, tisti, ki niso ne bošnjaki, ne eh, srbi, ne hrvati, ampak tako imenovani drugi, eh, tisti naj bi bili tako rekoč zbrisani v ustavi in naj bi jih nekako nadomestili. Ampak predstavljamo si, eh, iz teh the others vedno postane eh, nekdo četrti. Skratka, sedaj imamo še nekoga četrtega. Kdo so ti drugi? imamo x tisoče in tisoče mešanih zakonov. Otroci iz teh zakonov sploh ne morejo povedati, kaj so in tega tudi ne želijo. E, so državljani Bosne in Hercegovine, tam živijo in to niso the others, tisti drugi. Zato smo pred velikimi problemi. In dejansko prosim, e, da bi e, gospodu Fileju in Lady Ashton povedali, da gre za našo verodostojnost, ki je na kocki, če odpovemo v Bosni in Hercegovini. Hvala. Najlepša hvala. Prepričan sem, da bodo kolegi iz komisije in sveta tudi to vzeli na znanje. Eh, gospa Munja, prosim. Eh, hvala. Predsedojoči, sem bila poleg v delegaciji in čestitam gospodu Kukanu za vodenje v težavni situaciji. Kajti politično gledano je situacija v Bosni in Hercegovini zelo težavna. Ne obstaja nekakršna politična volja strani političnih akterjev v strankah, da bi ustvarili državo eh, s dejtonskimi podlagami eh, za. Torej, to ne zadošča za konsolidacijo države v Bosni in Hercegovini. Eh, imamo problem ustavne reforme, dovolitev tega ne bo mogoče postoriti in potem gre še za vprašanje, eh, kako ceniti eh, volitve, če se 607 odstotkov državljanov ni moglo volitev udeležiti, ker niso predvideni v ustavi. In poleg tega obstaja tudi dramatičen razkol med političnimi silami in civilno družbo in pogovarjali smo se tudi z eh, NGO-ju in eh, ti so rekli, da naj se odloži eh, liberalizacija vizumskega režima. Skratka, to je zelo nenavadno, kajti sicer bi bilo legitimirano, kar delajo, so rekli. Parlament in Evropska unija sta tu pred velikim izzivom, zlasti, pa tudi politične sile na kraju samem, ki jih je treba pripraviti do tega oziroma morajo imeti določene spodbude, da bi dejansko napredovali v ustavni reformi in pri demokratizaciji, pri realni pravi demokratizaciji, pri oblikovanju koherentne države, ki ne bi bila razcepljena v posamezne entitete, ki nimajo stika med eh, seboj. Hvala lepa, gospa Ulop. Thank you, Chairman, very much. I'd also... Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sama želim povedati nekaj besed. V začetku februarja smo imeli misijo eh, politične skupine ALDE, delegacija je šla tudi v Bosno in Hercegovino, tak, obiskali smo Sarajevo in Banja Luko. In imeli smo možnost, da se srečamo eh, z vsemi glavnimi političnimi silami, ravno tako pa smo imeli možnost govoriti s predstavniki civilne družbe. Mislim, da je to Eh, da je tu pomembno povedati, no, da Dejtonski sporazum leta 1995 je bil dober takrat, ampak sedaj v tej fazi pa moramo biti zelo pragmatični in moramo ponovno razmisliti o tem sporazumu. Politična odgovornost v državi ni v rokah političnih sil te države, ampak je v rokah mednarodne skupnosti. In prepričana sem, da to preprečuje nadaljne reforme, to preprečuje razvoj. To smo slišali od vseh političnih sil, ne glede na to, iz katerega spektruma političnih sil so. Lokalne politične odgovornosti ni in dokler tega ne bo, bo težko Kajti sedaj se politiki enostavno obračajo k visokemu predstavniku in od njega eh, zahtevajo sprejetje določenih odločitev, namesto da bi jih sprejeli sami. Zato naj rečem naslednje. Če želimo, da bo Bosna in Hercegovina prišla bliže Evropi, če jim želimo pomagati pri njihovih željah, moramo enostavno se eh, začeti zavedati, da je čas, da se odpravi urad visokega predstavnika. Istočasno pa je treba resno imati varnostno situacijo v tej državi. In v tej zvezi smo veliko krat že slišali, da je varnostna situacija precej krhka in zato bi morala v državi ostati mednarodna vojaška eh, prisotnost. Takrat, tudi takrat, ko bo visoki predstavnik odšel. Kar pa zadeva razdeljeno civilno družbo, mislim, da je to tudi negativna posledica Daytona, kajti z Daytonom je mednarodna skupnost ustvarila sistem, sistem, ki v bistvu predstavlja podlago za razdelitev med ljudmi. Nekateri ljudje enostavno ne sodelujejo in ne morejo sodelovati v političnem življenju. Sedaj imamo odločbo iz Strasburga, ampak vse to zahteva veliko časa, tudi ta sprava zahteva veliko časa. Zlasti Eh, nekaj nas je zaskrbelo, ko smo bili tam. In to je dejstvo, da smo slišali, da so tudi mladi razdeljeni, hodijo v različne šole, ne pogovarjajo se med seboj. In dolgoročne perspektive v takšni situaciji, če se bo to nadaljevalo s pomočjo mednarodne skupnosti eh, preko urada visokega predstavnika, torej če bo to še naprej tako, ta država ne bo prišla naprej, ampak bo šla nazaj. Sedaj pa vizumska liberalizacija, to, to, takšno svobodo ti ljudje zaslužijo. Seveda morajo izpolniti svoje obveznosti, ampak mi v EU bi morali zagotoviti vizumsko liberalizacijo. Hvala lepa. Thank you very much. Najlepša hvala. Gospa Boskot, imate besedo. Thank you, chair. Uh, Hvala, gospod predsedojoči. Najprej se želim gospodu Kukanu zahvaliti za njegov eh, dober uvod in imamo vprašanje. Gospa Pak je zelo jasno povedala, da je sedaj situacija v zvezi s političnimi strankami zelo težka. Ko smo bili na sestanku z gospodom Inskom, je omenil, da je bila ustanovljena nova stranka za imenom Naša stranka, ustanovil jo je režiser, ki, ki je bil nagrajen že z Oskarjem. Uh, Ta naj bi združevala eh, ljudi iz različnih entitet, ljudi iz smešanih zakonov in tako naprej. In eh, to je stranka, ki naj bi se oddaljila od nacionalizma v drugim. Gospod Kukan, ali ste se srečali tudi s predstavniki nove stranke in po vaše, kakšne možnosti ima ta stranka na prihajajočih volitvah? Hvala lepa. Gospod Lunaček, prosim. Äh, ja, vielen Dank, Herr, Herr Vorsitzender. Äh, hvala, predsedojoči. Äh, Kar zadeva mojo poslansko skupino, je bil poleg tudi gospod Konelis. Točka, ki zanima mene, je, To, kar je omenila tudi že gospa Pak, kar so povedali tudi že drugi, sicer gre za problematično situacijo glede ustave in to lahko samo podprem. Lahko podprem to, kar je bilo že povedanega, da tudi mi strani Evropskega parlamenta Eh, da moramo nuditi podporo oziroma izvajati pritisk na gospoda Fileja in gospod Ešt, da moramo jasno povedati, eh, da eh, je evropska perspektiva možna samo za spremembo ustave in ne kjer the others, ti drugi, postanejo neka četrta oseba v teh entitetetah. To ne gre, kajti to bi vse še bolj pripeljalo do absurda. Skratka, tudi z naše strani podpora v to smer kajti brez tega stvari ne bo mogoče rešiti. Zanimal bi me pa tudi odgovor gospoda Kukana na vprašanje kolegice Boskor, kajti tudi sama sem že slišala za to novo stranko in zelo bi me zanimalo, če ima dejansko kakršne koli možnosti. Hvala. Okay, hvala lepa. Gospod Kukan, sedaj pa imate besedo. Najlepša hvala. Hvala lepa kolegice in kolegi za vaše pripombe. Samo strinjam se lahko s tem, kar je povedala gospa Pak. To je podaril tudi, podaril tudi gospod Lunaček. Edino, kar nam ostane, je samo to, da nadaljujemo z dialogom, da smo bolj odločni tudi po volitvah. Ampak stabilnejši Zahodni Balkan, vključno z BIH, potrebujemo za prihodno stabilno Evropsko unijo. In zato menim, da bi morali biti potrpežljivi, ne preveč potrpežljivi, ampak te vrste dialog bi se moral nadaljevati tudi v prihodnje. Kar zadeva eh, besede Kristine o Dejtonskem sporazumu, mislim, da moramo o tem resno razmisliti. Eh, V naših razgovorjih so nekateri politiki, pa tudi nekatere nevladne organizacije, bile odločno za, eh, odločne pri eh, podarjanju, da je mednarodna skupnost usilila Dejtonski sporazum. To je takrat bilo potrebno, ampak sedaj pa živimo v drugi situaciji in sedaj mednarodna skupnost želi, da eh, to spremenijo in to je zelo eh, težko. In resnica je, sedaj so časi drugačni od časov, ko je bil dejtovski sporazum podpisan in zato moramo razmisliti o prihodnosti eh, tega sporazuma oziroma o prihodnem izvajanju. Kar pa zadeva eh, prihodnost eh, visokega predstavnika in, de, in pogojev 5 plus 2, mislim, da bodo izpolnjeni. Gospa Boskurt ki je eh, postavila vprašanje v zvezi z, novo, eh, z našo stranko. Vse predstavniki te stranke se nismo srečali, tega nismo imeli predvideno v našem programu. Kar pa zadeva bodoče možnosti, težko je biti profet na politični sceni, ampak doslej nič ne kaže na to, da bi lahko imeli kakršen koli večji vpliv na politično življenje te države, ampak nam bo že še življenje pokazalo, kaj bo. Toliko, gospod predsedojoči, eh, odzval sem se na vaše pripombe in zahvaljujem se vam za vaše vprašanja in pripombe. Istočasno se zahvaljujem tudi članov delegacije. Lore. Eh, Hvala lepa, gospa Pak je prosila za besedo. Eh. Ja, sem poročevalka eh, za Bosno in zato moram še enkrat poseči v razpravo. Torej, eh, to, kar moramo jasno vedeti, je naslednje. Dayton je bila osnova te nove države. Ampak Dayton je mogoče spremeniti, ne moremo ga spremeniti, nam tukaj ni potrebno nič ukrepati. To je naloga strank v regiji. Eh, nihče jih ne bo eh, oviral pri tem, da bodo državo zmogli voditi. Ravno nasprotno, zato ne smemo vedno govoriti, da smo jim nekaj usilili, oktrojirali. To je bila edina eh, možnost rešiti vojno. Sedaj so x-krat imeli volitve, lahko to spremenijo, ampak tega ne želijo. To je ena stvar. Zato moramo na nje izvajati pritisk, da bi posegli v to pobudo. Mi smo bili tudi za to, da. Eh, bi visok eh, predstavnik konec koncev odšel, vendar pa je stvar taka, da pogoji za to še niso ustvarjeni. Kolegici želim samo povedati, eh, v tej državi ne bi bilo skupnega potnega lista, ne bi bilo skupnih avtomobilskih tablic, ne bi bilo zastave, vseh teh zadev ne bi bilo ne bi bilo skupnega obramnega ministra, če ne bi bilo visokega predstavnika. Eh, politiki sami niso bili sposobni, da bi to uveljavili. Zato eh, je imel svoj smisel, rad bi odšel in prepričana sem, da bi morali poskrbeti za to, da bi kmalo lahko odšel. Ampak to je pravzaprav tudi eh, stvar lokalnih politikov. Če bodo izpolnili pogoje 5 plus 2, potem lahko odide, to ni vprašanje, ampak teh pogojev ne izpolnijo. In predstavnik nam je rekel, pri vprašanju vize e, ste nadali čisto jasen načrt. Dajte nam tudi jasen roadmap, kaj naj napravimo. Tako in potem smo rekli, a saj vendar imate ta načrt, ta roadmap, vendar pa ne menite, da je to dejansko načrt, ki ga lahko izpolnite in ki ga morate izpolniti. Potem še naslednje, vsakogar bi želela posvariti pred tem. Eh, da bi signaliziral eh, svetu, da Bosna in Hercegovina ni varna. To ni res. V Bosni je manj kriminala kot v marsikateri evropski državi. Prvič, drugič, eh, ni bilo nikakršnih vojnih spopadov, nikakšnih vojaških spopadov med etnijami. Ampak dobro je, da smo prisotni ne zato, da bi kogarkoli zaščitili, ampak zato, da pokažemo, da se zanimamo za njihov položaj. In to je tisto zadje, ki je potrebno. Skratka, prosim, da ne govorimo o tem, da obstaja uh, tam nevarnost, kaj ti nevarnosti ni. You know already... Hvala lepa. Menim, da je ta razprava že pokazala, kako pomembna je ta država za nas. In kako pomembna je cela regija. Če bi Bosna eh, in Hercegovina zvrknila nazaj, potem bodo eh, učinek tega čutili vsi naši drugi projekti. In še nekaj. Eh, Dejtonski sporazum je bil potreben za to, da se ustavi vojna. Sedaj pa Dejton postaja neke vrste ovira na poti te države k napredku. In eh, tudi te trditve moramo jemati s ščepcem soli, kajti vsi pogoji še niso čisto stabilni. In ne želimo, da bi boljše postal sovražnik dobrega. Zato predlagam, da gospod Kukan in tudi poračevalka gospod Pak skupaj z gospodom Albertinijom napišejo pismo, kjer bi vključili naše glavne pripombe. In to pismo eh, naslovite eh, tako visokemu predstavniku kot komisarju, tako da bomo imeli eh, neko drugo podlago, kako delati naprej. In predpostavljam, da se s tem predlogom strinjate. Hvala lepa. Potem prehajamo naprej na naslednjo točko. Aleksandar Graf Lambsdorff, če lahko predstavite svoje poročilo. Eh, hvala, gospod predsedojoči. Eh, to eh, poročilo sedaj delamo prvič v tem novem sem Evropskem parlamentu, zato mi dovolite nekaj več besed. Ta odbor ima delovno skupino v zvezi z druženimi narodi. Tu delajo tudi kolegice in kolegi iz različnih drugih odborov za proračunsko vprašanje, za človekove pravice in tako dalje in tako naprej. In sicer gre za poročilo, ki ga želimo predložiti svetu, to je tehnično gledano priporočilo svetu o prioritetah Evropske unije pri Združenih narodih eh, za naslednjo generalno skupščino, ki bo potekala v jeseni tega leta. In sicer imamo neformalni dialog, ki smo ga začeli z ustreznimi delovnimi skupinami sveta v preteklem letu. Veseli me, da lahko sporočim, eh, da kot predsedojoči naše delovne skupine, da sem jim ponovno vabljen, da sodelujem eh, oziroma predstavim sklepe, eh, ki smo jih oblikovali. Prve pobude iz delovne skupine so bile že sprejete in sicer Eh, jutri zvečer ob 18. poteče rok za pisne amantmaje. Kaj gre v teh priporočilih? In sicer imamo tu šest poglavij. Prvo poglavje je to krat nekoliko bolj izčrpno eh, zaradi uveljavitve Lizbonske eh, pogodbe. Gre za vlogo Evropske unije v Združenih narodih. Druga poglavja se ukvarjajo z globalnim upravljanjem in reformo Združenih narodov, mir in varnost razvoj, podnebne spremembe in človekove pravice. E, tema Evropska unija v Združenih narodih e, se loteva tega, e, kako se Evropska unija sedaj predstavlja v Združenih narodih, gre za uveljavitev Lizbonske pogodbe, gre za to, da ne bo več rotirajočega predsedovanja. To pomeni, da eh, bodo eh, naloge koordiniranja sedaj drugačne eh, in Eh, zato pravzaprav naše pisarne še niso ustrezno opremljene, zato pozivamo svet, eh, da je eh, pozor na to, da se to vprašanje ustrezno reši. Enako velja tudi za imenovanje pozicij v Združenih narodih iz kroga Evropske unije. Pred Združenimi narodi sta dve pomembni leti in sicer je prvo letošnje leto, eh, to je preverjanje razvojnih ciljev tisočletja in revizijska konferenca ONPT. Naslednje eh, leto pa bo šlo za revizijo sveta za človekove pravice in komisijo za izgradno miru. To sta oba dva procesa, ki bosta potekala eh, leta 2011 in seveda se morajo priprave začeti že letos. Glede vprašanja globalnega upravljanja se nam zdi eh, posebej pomembna povezava med delom skupine eh, G20 in Združenimi narodi. Eh, legitimnost družnih narodov je sicer izven vprašanja, to je praktično izmiselno, vendar pa to ne more pomeniti tudi legitimnosti globalne organizacije. Po uveljavitvi Lizbonske pogodbe države članice pozivamo k koherentnosti, kar eh, zadeva reformo varnostnega sveta. Tu obstajajo različna mnenja, različne delovne metode, različni pristopi. Evropska unija je globoko razklana, tu kot vsakdo ve. Eh, Združeni narodi si morajo eh, zadati novo arhitekturo, kar zadeva obravnavanje vprašanje spola in tu pozivamo čim boljše izkoriščanje teh struktur. E, glede miru in varnosti, tu gre za izboljšanje usklajevanja med Evropsko unijo in Združenimi narodi. E, tu gre še zlasti za to, da pri mirovnih misijah e, delujemo skupno, da se sodelovanje na tem področju izboljša. Že prav tako želimo, da se v generalnem sekretarijatu eh, Združenih narodov eh, tematizirajo misije za ohranjanje miru. To je zelo pomembna tema, prav tako smo mnenja eh, da Peacebuilding Commission komisija za ohranjanje miru pomeni uspeh, to želimo še naprej razširiti in okrepiti njeno svetovalno vlogo naprem Združenim narodom. Na temo razvoja tu se eh, zahvaljujem kolegom iz odbora za razvojno pomoč, eh, ki so v preteklih letih zelo konstruktivno prispevali zlasti, kar zadeva eh, pripravo eh, konference eh, revizije razvojnih ciljev tisočletja. Ko smo bili v New Yorku, eh, ko smo tam imeli naše vsakoletno eh, potovanje in ko smo potem jeseni razpravljali o tem, kaj je najpomembnejši milenijski cilj, eh, so se eh, enostavno ni bilo mogoče dogovoriti za en cilj, ki bi bil najpomembnejši. Ampak med vrsticami se je dalo jasno prepoznati, da gre zlasti za eh, cilj številka pet, torej zdravje mater, da je to izjemno pomemben cilj tisočletja. Eh, in sicer zato, da bi tudi pri drugih ciljih lahko dosegli večji napredek. In to je bilo ustrezno vključeno tudi v eh, poročilo človekove pravice. E, tu je z nami sodeloval pododbor za človekove pravice. E, pomembna točka je e, odnos do odbora Združenih narodov, ki je pristojen za človekove pravice in novim uradom v Ženevi. Skratka, tu obstajajo še težave pri sodelovanju, to želimo izboljšati. Univerzalna reprezentativnost tega odbora je za nas zelo pomembna točka. No, prav tako smo povedali tudi svoje mnenje eh, glede evropske politike, ki gre v smeri odprave smrtne kazni. Eh, mi želimo tudi okrepiti vlogo žensk v povezavi z vprašanji človekovih pravic. Informiram tiste kolegice in kolege, ki tega morda še ne vedo. Eh, nova poblaščenka generalnega sekretarja za boj proti Eh, izkoriščanju je nekdanja komisarka Margot Wallstrom. Mi smo se za to zelo zauzemali in eh, eh, mi smo gospod Wallstrom imeli za odlično kandidatko, zato smo se zelo za to zauzemali in zelo smo veseli tega, da je generalni sekretar Bankimo gospod Wallstrom imenoval za posebno poblaščenko. Podnebne spremembe. Seveda, Eh, vsi gledamo proti decembrski konferenci v Mehiki, COP16. Zahvaljujem se kolegu Jo Lajnenju, predsedujočemu eh, okoljskemu odboru, ki je dal eh, pobudo, da razpravljamo o tem, v kakšni meri globalni forum lahko sploh doseže kakršenkoli izid. Mi želimo, da ta proces poteka v okviru Združenih narodov, po drugi strani pa smo v Kopenhagnu videli, da je šlo za strukturne organizacijske napake in eh, da to nikakor ni pripeljalo do zadovoljivega rezultata. Mnenja smo, da je to ena izmed tem, eh, ki eh, je dejansko takšna, da zadeva bodočo razpravo v skladu z listinami Združenih narodov. E, to so težišča, predstavljena čisto v kratkem, to so priporočila e, svetu, rok poteče za amantmaje e, jutri ob 18. uri in hvala lepa. Muniz, hvala lepa, besedo ima gospa Muniz. Hvala. Najprej eh, čestitam gospodu Lambsdorfu in se mu zahvaljujem za opravljeno delo, tako pri delegaciji v New Yorku, eh, kot eh, tudi na 65. generalni skupščini. Ta povzetek, ki ga imamo pred seboj, upošteva različne teme. In to je zelo dobro predstavljeno v poročilu in reči moram, sodelovanje eh, pri pripravah eh, je bilo zelo zadovoljivo. Eh, dejansko je povzeto to, kar je bilo predstavljeno na pripravljalnih sestankih, ne glede na to pa bi želela podati nekaj sprememb, ki jih sedaj že najavljam in sicer bolj konkreten sklic na to, da je potrebno, da EU govori z enim glasom ob upoštevanju eh, Lizbone in izhajajoč iz izkušenj v Kopenhagnu na temo podnebnih sprememb. In tu želimo pozoriti Eh, tudi na to v določenih eh, amandmajih, eh, kakšne zahteve izhajajo iz ciljev tisočletja. Pri nekaterih je bil že dosežen napredek, vendar pa ostale ne smejo pasti pod mizo, kajti gre za globalni paket, ki ga ne moremo separirati. Skratka, pri nekaterih ciljih je bilo doseženega več kot pri drugih, kar zadeva institucionalno arhitekturo. Mislim, da je treba okrepiti svet za človekove pravice v okviru Združenih narodov. To je treba poštevati pri institucionalni reformi platformi. In eh, prav tako mislim, eh, da je potreben sklic na novo arhitekturo spolov in tudi strani EU moramo eh, biti prezentni pri slovesnosti glede resolucije 1325. Tudi to mora biti naš cilj, ampak kot že rečeno, to je zelo dobro, kar je bilo pripravljeno. Hvala. Hvala lepa, gospod Milan Mon. Mm, hvala. E, tudi sam čestitam gospodu Lamstorfu za uravnoteženo besedilo, ki je zelo popolno. In upošteva tudi to, če je rekla beseda 8. februarja, pa tudi v delovni skupini eh, Združenih eh, narodov eh, pred 8. Eh, Imam eh, samo nekaj predlogov sprememb, ne gre za osebinske stvari, nekaj omenil tudi že gospod Lamsdorf. Eh, Eh, potrebno je eksplicitno povedati, eh, kateri so stebri eh, ZN na področju miru in varnosti, na področju razvoja človekovih pravic. Mislim, da to olajšuje razumevanje besedila. To, kar bi še predlagal, je, da da bi omenil globalni sporazum za boj proti terorizmu, e, čeprav se mi zdi tisti odstavek v zvezi s terorizmom že zelo dober, ampak zdelo bi se mi še boljše, če bi to navedli kot sklic. In potem bi želel še nakratko pozoriti na vprašanje človekovih pravic, da bi besedilo še bolj okropili. Sicer pa prisrčne čestitke in prisrčna hvala gospodu Lamsorfu eh, za to zelo popolno besedilo, ki je tudi zelo uravnoteženo eh, pri stvarih, ki so zapisane. Hvala. Well, thank you very much. Najlepša hvala. Gospa Lohpiler, prosim. Eh, hvala, predsedojoči. Eh, hvala gospodu Lambsdorfu. Moje čestitke za zelo dobro poročilo. Imam samo eh, dopolnilo in sicer pod točko človekovih pravic. Tam je govora o tem, da se je EU v preteklosti in tudi sedaj močno zauzemala za odpravo smrtne kazni. In Eh, mislim, eh, da z uspehom, eh, da je smrtne kazni vedno manj. In tu bi predložila, Eh, da ne govorimo poljubno o kršitvah človekovih pravic, eh, vse je sicer zelo grozno, ampak da se bolj osredotočimo na boj proti mučenju, na odpravo mučenja. Zakaj? Zato, ker je mučenje v bistvu nekaj, eh, kar se dejansko zoprestavlja človekovemu dostojanstvu, človekovemu bistvu in to je v absolutnem nasprotju za vrednot vrednotami, za katere se zauzema Evropska unija. Gre za osrednje eh, vrednote vsakega posameznika. Eh, zato prosim, eh, da se spreme predlog, da se EU na mednarodni ravni vedno zauzemala za temo boj proti mučenju in eh, v tem letu je to pomembno iz aktualnega razloga. Manfred Novak, posebni poročevalec za to področje, zaključuje svoj uspešen mandat po petih letih in zelo pomembno je, da Evropska unija poda jasen signal, eh, da eh, tema boj proti mučenju tudi postane osredna točka v tem. Hvala. Hvala lepa, gospod Mauro. Grazie, signor Presidente. Eh, piena de... Eh, hvala, predsedojoči. Eh, popolnoma se pridružujem temu, kar je povedal gospod Lamstorf, mu tudi čestitam, vendar pa bi želel predlagati, da se črta del besedila in sicer točka i priporočila. to je zelo specialna zadeva, eh, kaj ti mislim, da tu dejansko mi ne moremo podati pravih predlogov. To je tisti del besedila, eh, ko gre za sedež varnostnega sveta, tako kot je to zapisano tukaj, da je to dolgoročni cilj. No, potem moram reči, eh, ta besedica dolgoročni, to je nekako zelo neopredeljeno, kot da se to nikoli ne bi uresničilo. In ko je potem še govora o tem, da to ne sme eh, zmanjšati vpliva držav članic, eh, zakaj je pravzaprav sploh potreben potem en sedež za EU tu predlagam, da bi črtali to, kar sem pravkar povedal. Hvala. Hvala lepa, gospod Lambsdorff. Eh, eh, hvala, predsedojoči. Hvala tudi za prijazne besede kolegic in kolegov. Eh, z zanimanjem sem poslušal predloge za spremembe in v določenih Eh, točkah človek v glavi takoj eh, napravi kljukico, naprimer to, kar je povedal spet Lohpiller, to je prav gotovo neproblematično, to lahko takoj eh, sprememo. To, kar je nazadnje povedal kolega Mauro, tu se mi seveda zdi pomembno, da ta parlament zauzame nekakšno stališče do vprašanj varnostnega sveta. Eh, kot politični organ, kot institucija Evropske unije. Če govorimo o reformi Združenih narodov, ne moremo popolnoma izključiti osrčja Združenih narodov. Tiste kolegice in kolegi, ki so sodelovali že v zadnji eh, legislaturnem obdobju, Eh, bodo vedeli, da eh, smo bili v preteklosti bistveno bolj detaljirani, specifični in kontroverzni pri naših razpravah, ko je konkretno šlo za to, kakšen model naj bi bil, eh, kako naj bi reformirali varnostni svet. In sicer tudi. Eh, s pričom različnih mednarodnih stališč je bila debata zelo kontroverzna. To, kar smo mi napravili tu, je zavesten korak po uveljavitvi Lizbonske pogodbe in sicer eh, da pozovemo tudi visoko predstavnico, da se usedemo skupaj, da poskušamo dobiti skupno stališče eh, v, v tem vprašanju, o katerem naj bi glasovali v Združenih narodih. Um, seveda ne bi bilo dobro, da ne bi ničesar povedali, ampak gre za poziv državam članicam. To je priporočilo državam članicam, da se resno ukvarjajo s to temo in to je resno mišljen poskus, eh, da se doseže skupno stališče. Mislim, da je to eh, tisto, eh, kar se skriva za tem in kar lahko podpre večina kolegic in kolegov. Sicer pa še enkrat hvala za prijazne besede. Mislim, da bomo to še naprej lahko tako konsenzualno razpravljali in to tudi sprejeli. Hvala. So... Najlepša hvala. Torej, rok za mandma je jutri ob šestih zvečer. Dobro, gremo naprej. Ter naslednje poročilo, poročilo gospe Lohpeler o oblikovanju inštrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami. Gospa Lohpeler, izvolite. Hvala lepa, predsedevči. Odkar smo govorili o osnutku poročila ICI, na AFET-u smo imeli v tem času tudi sestanek s komisijo, kjer smo natančno obravnavali ta osnutek mnenja. Imeli smo še eno srečanje z poročevalci v senci Afeta. Pri večini vprašanj, ki smo jih obravnavali, smo se dogovorili glede nove dikcije oziroma glede umika določenih predlogov. Tudi to je razlog, zakaj imamo zdaj pred seboj amandmaje, osem amandmajev namreč, ki so amandmaji poročevalke in ti amandmaji izkazujejo soglasje, ki smo ga dosegli. Zaenkrat nismo dobili nikakršnih koli drugih pisnih predlogov sprememb. Bi pa rada na kratko samo predstavila nekaj teh amandmajev. Najprej torej amandma 21. Tukaj smo samo dodali, kaj je pravna podlaga tega inštrumenta. Prav tako imamo amandma 22 kjer izpostavljamo vprašanje novega imena tega inštrumenta. O tem smo govorili tudi zadnjič v Afetu. Naj tudi povem, da ime samo ni najpomembnejša stvar tega inštrumenta, je pa vsekakor smiselno imeti nov naslov, da v naslovu zajmemo tudi širše področje uporabe te uredbe in zato predlagamo, da bi bil naslov inštrument za sodelovanje z državami Bližnjega vzhoda Azija, Azije. Azije. Eh, Amerike in Južne Azije. Tukaj moram še omeniti, da poročevalec Inta ne soglaša s tem eh, imenom oziroma poimenovanjem. Kar zadeva amandma 23, tukaj imamo tehnično napako. Tu namreč piše, da naj nova uredba podpira gospodarsko sodelovanje na mesto socioekonomsko sodelovanje. Prav tako smo dodali sodelovanje na področju kulture in akademske sfere. Prav tako je pomembno tukaj na tem mestu povedati, mm, pri tem amandmaju, da jasno razlikujemo med eh, inštrumentom za razvojno sodelovanje, ki naj financira ODA, in pa nov revidiran inštrument za industrializirane države, kjer gre predvsem za uh, eh, nadaljni razvoj skupnih interesov. To ne spada v ODA. V amandmaju 24, tukaj v prvotni različici zapisujemo, da naj bi sodelovali s partnerji, ki imajo podobno gospodarsko, družbeno, strukturo in pa tudi vrednote. In če pogledamo države, ki spadajo v okvir tega sporezuma, je treba jasno povedati, da nimamo enakih političnih struktur in niti ne zagovarjamo istih eh, vrednot, naprimer človekovih pravic. Tako da se v našem amandmaju strinjamo s komisijo, da potrebujemo boljši opis. In sicer je zdaj zapisano, da naj bi sodelovanje namenili sodelovanju za državami članicami, da bi dosegli naslednje cilje. Odpravljanje eh, konfliktov, krepitev dialoga in zbeževanja, eh, delitev podobnih eh, političnih, gospodarskih in institucionalnih struktur in vrednot ter krepitev izmenjave z pomembnimi dvostranskimi partnerji in akterji v večstranskih forumih in v okviru globalnih struktur. Na ta način mislim, da je zadeva bolj jasna. Prav tako moram povedati, da ima Inta tukaj drugačno mnenje, kajti oni si želijo sodelovanje, ki bi bilo kar se da pogojeno. Potem amandma 25. Tukaj smo dodali, da bi rabili nekoliko razširjeno področje uporabe tega inštrumenta, tukaj smo torej dodali še kulturo, prav tako pomenimo, da je treba dati podarek dejavnostim za preprečevanje podnebnih sprememb ter okoljsko in eh, socialno trajnostne čisti in lokalni tehnologiji v skupnosti in partnerskih državah. Potem amandma 26, to je nov amandma. Tukaj pravimo, da je potrebno spodbojanje dvostranske trgovine investicijskih tokov in gospodarskih partnerstv s posebnim povdarkom na malih in srednje velikih podjetjih. To je ta novi del. No, potem amandma 27. Tudi tukaj govorimo o spodbojanju projektov sodelovanja na področjih, kot so raziskave, znanost in tehnologija, dodajmo pa šport in kultura, obnoljiva energija ter sport in pa tudi pravne zadeve in vprašanja povezana s spoštovanjem človekovih pravic. No in na zadnje še, kar zadeva financiranje. Tu moram povedati, da smo se držali prvotnega besedila in smo jasno povdarili, da je razporeditev proračuna za obdobje 2007 do 2013 nekaj, kar je vezano na že sprejete odločitve o konkretnih projektih in s tem se strinjamo. Prav tako pa je potrebno povdarjati, da od leta 2013 naprej potrebujemo novo razpravo na to temo in da bo potrebno morda poiskati tudi drugačne rešitve. No in tukaj se s poročevalcem v senci, z gospodom Galerjem, ne strinjava, kaj ti naše stališče je, da financiranja ne bi smeli zagotavljati s transferjem, z inštrumenta DCI končno priporočilo je, da naj se čim prej prizadevamo za izmenjavo mnen za Lady Ashton o tem novem inštrumentu, ki v bistvu predstavlja temelj prihodnega inštrumenta zunanje politike. Torej, kako naj bi ta inštrument izgledal potem, ko bo to prehodno obdobje zaključeno, torej po letu 2013, tako z osebinskega, kakor tudi z finančnega vidika. Hvala lepa. Much, Hvala lepa. Pripričan sem, da bi bilo takšno posvetovanje koristno za obe strani. Besedo pa dajem gospodu Galerju. Hvala lepa, predsedujoči. V imenu skupine EPP se prisrčno zahvaljujem kolegici za izjemno konstruktivno sodelovanje. Zahvaljujem se tudi komisiji za srečanje, ki smo ga imeli, ki mislim, da je bilo zelo plodno in je prispevalo tudi k soglasju v večini pri večini vprašanj. Kolegica je že omenila, da je sicer ena točka, kjer imamo različne stališča in sicer gre za vprašanje dodatnih sredstev za te nove naloge. Mi smo odločno naslednjega stališča. Če prihaja do prenosa nalog iz enega inštrumenta na drugega, potem mora priti tudi do prenosa sredstev. Skratka, sredstva morajo slediti nalogam. In ravno zaradi tega, mislim, da je to amandma 28, eh, tega ne bomo podprli. Eh, mislim pa, da se sicer zelo strinjamo s tem poročilom in če bo komisija morda na plenumu podala eh, še izjavo o varovanju interesov, potem bi lahko ta amandma tudi umaknili, če bo komisija torej to storila sicer pa kot rečeno. Hvala lepa. Hvala. Gospod Panceri. Hvala lepa, predsedujoči. No, v imenu skupine SD naj povem, da bi se radi zahvalili poročevalki za upravljeno delo. Mislim, da je razprava, ki smo jo imeli s tem v zvezi potekala zelo pozitivno in da je bil tudi izid te razprave zelo pozitiven. In tudi pozitiven odnos poročevalke je pripomogel k soglasju in strinjamo se za vsem, kar je poročevalka tukaj povedala. Hvala lepa, gospod eh, Mnje iz generalne direkcije Relax. Je tu? Yes. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. komisija se zahvaljuje poročevalki za upravljeno delo. Imeli smo zelo koristen dialog in večino amandmajev bo komisija lahko sprejela. Seveda se bo o tem potrebno še odločiti. V osnovi pa mislim, da ni nobenega problema, kar zadeva te amandmaje. Seveda je potem tukaj še vprašanje financiranja. In še enkrat lahko ponovim, če se strinjamo glede ciljev, potem moramo najti rešitev. Po našem mnenju bi morali to vprašanje reševati v okviru letnih proračunskih postopkov, kar pa zadeva samo dodelitev sredstev, bi morali o tem govoriti v tem okviru. Medtem, ko pa vir financiranja ne moremo določati v eh, zakonodajnem aktov, tako da mislim, da glede tega so te stvari jasne. Kar pa zadeva amandma o delegiranem aktu, mislim, da bomo imeli politično razpravo, ki bo potekala še v prihodnjih tednih in moramo najti nek eh, izhod iz tega. Sveda je za ICI pomembno, da ta instrument spremo čim prej. Kaj ti že v okviru proračuna 2010? Mm, imamo določene aktivnosti, ki jih moramo zaključiti. Prav tako imamo nekaj aktivnosti, ki že tečejo v okviru pripravljalnih eh, del in tudi nekaj drugih dejavnosti je že, ki so v teku in pomembno je, da čim prej pridemo do dogovora s tem v zvezi. Hvala lepa, gospod Lohpiler, izvolite. No, hvala vsem za tako konstruktivno držo, mislim, da nimam kaj dodati. Torej, nismo nečesar pokvarili, pravi predsedujoči. Ja, o tem bomo glasovali v odboru, videli bomo tudi, kako bo glasoval odbor in ta to pa je tudi vse z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa. Pa mislim, da je čas, da predam besedo gospodu Kovalu, ki je bil predsednik delegacije Evropskega parlamenta za opozovanje volitev v Ukrajini. Če je gospod Koval tu z nami, ima besedo. Izvolite. Izvolite. Hvala lepa, predsedajoči. Res je, vodil sem opozovalno misijo Evropskega parlamenta tekom obeh krogov predsedniških volitev v Ukrajini. Obiskali smo več deset eh, volišč tekom obeh krogov volitev v Kijevu, Lvovu in Donetsku. Konkretne podatke smo vključili v poročilo mednarodne opozovalne misije. Te volitve, še posebej v kontekstu prejšnjih eh, predsedniških volitev v Ukrajini, mednarodna misija ocenjuje pozitivno in eh, mislim, da lahko pozitivno ocenimo potek teh volitev tako eh, v kontekstu poteka volitev tudi v drugih nekdanjih sovjetskih državah. Imeli smo parlamentarne volitve, ki so bile tudi dokaj dobro ocenjene, eh, so prej potekale pred predsedničkimi volitvami in Ukrajina je ena redkih nekdanjih sovjetskih eh, republik, ki se lahko pohvali z dobrim potekom volitev in eh, spoštovanjem velike večine pravil. To mislim, da je velja povdariti, kajte Ukrajina je država, ki ima veliko izkušenj s komunizmom in totalitarizmom in eh, kultura svobodnih demokratičnih volitev se še izoblikuje vendarle pa moramo opozoriti tudi na pomankljivosti teh volitev. Po mojem mnenju je največja pomankljivost teh volitev in samega predvolilnega postopka ravno vprašanje financiranja političnih strank in političnega življenja nasploh v Ukrajini in pa financiranje samega volilnega procesa. Najrazličnejši dokumenti in uh, razgovori, ki jih vodimo, mislim, da morajo povdariti, da je pomembno vzdrževati tako visok standard vodenja volitev in da je to tesno povezalo tudi z načinom financiranja političnega življenja v Ukrajini. In eh, mislim, da je to najpomembnejše vprašanje. Brez tega, po mojem mnenju, ne bo nekakšnega napredka do naslednjih volitev v Ukrajini. Prav tako velja poudariti zadevo, ki je morda nekoliko detaljna, ampak vendarle je to v Ukrajini povzročilo veliko nemira. E, tudi v mislih imam spremembe volilne zakonodaje, ki so se sprejemale, ko je bil volilni proces že v teku. Po oceni mednarodnih opozovalnih misij to sicer ni vplivalo na končni rezultat volitev, je pa to vsekakor vplivalo na potek eh, volilne kampanje in pa tudi na temperaturo politične razprave tekom samih volitev. Prav tako velja izpostaviti zelo visoka volilna udeležba v obih krogih. Najrazličnejše ocene niso upoštevali tega dejstva, kajti eh, tukaj to zelo, zelo uh, eh, izpostavlja Ukrajino, oziroma z tega vidika je Ukrajina zelo drugačna od številnih držav, tudi držav Evropske unije. In To kaže tudi veliko zaupanje ukrajinskih državljanov, kajti sodelujejo na volitvah. In to je nekaj, kar se more potem izkazati tudi pri sami vladi. In tukaj gre za zaupanje, ki ga državljani vlagajo v to, da bodo volitve in spremembe, ki jih uvajajo, privede tudi do sprememb eh, dejansko. Ja, skratka, vse to kaže na visoko stopnjo zaupanja v volitve. In tudi mi mislim, da imamo določeno odgovornost in določene naloge, ki jih nosimo iz tega naslova. Tako visoka volilna udeležba, tako veliko zaupanje v demokratični proces, mislim, da mora eh, privesti do eh, nekakšne izjave o odprtih vratih za Ukrajino. Ukrajina je država, ki bo po izpolnitvi določenih pogojev prejela evropsko perspektivo, vključno z. Eh, sodelovanje v tem prostoru, v prihodnosti, pa seveda ne v ne vem kako bližnji prihodnosti. Kot rečeno, še enkrat povdarjam, vse skupaj mislim, da predvsem izkazuje veliko zaupanje v demokratični proces in to mislim, da lahko predstavlja tudi osnovo za pogajanja o novem pridružitvenem sporazumu. In eh, to mislim, da je nekaj, kar bo omogočilo, da bo tudi Eh, civilna družba v Ukrajini imela večje zaupanje v demokratični proces eh, in da nadaljni procesi v tej smeri lahko privedejo tudi do večje vključenosti Ukrajine v Evropski uniji. In naloga nas, parlamentarcev Evropskega parlamenta, je predvsem podpiranje sprostitve vizumskega režima in eh, v prihodnosti potem tudi odprava vizumskega režima. Če govorimo o teh velikih besedah o integraciji, o družbenih stikih in tako naprej, potem je seveda tukaj ključno vprašanje, vprašanje prostega eh, gibanja in eh, možnost vzpostavljanja stikov. Glede torej na veliko eh, udeležbo Ukrajincev na volitvah, glede na dober potek volitev, mislim, da lahko eh, gremo v smeri sprostitve vizumskega režima eh, in potem kasneje odprave vizumov. To so zadeve za prihodnost, o katerih treba, moramo govoriti in uh, vprašanje stikov med uh, evropsko eh, in ukrajinsko družbo je nekaj, kar je zelo aktualno in kar je tudi povezano z našo verodostojnostjo. Na konec pa je pomembno podariti tudi vlogo sodelovanja med različnimi opozovalnimi misijami tekom volitev. To mislim, da bo v veliko pomoč tudi tistim, ki morda so na misijah v drugih državah. Evropski parlament je edina evropska institucija, ki aktivno sodeluje v misijah OVSE. Mislim pa, da velja podariti tudi vlogo Odirja, se pravi Urada za demokratične institucije in e, človekove pravice. Po mojem mnenju so zahvaljujoč e, njim tudi naše ocene zelo e, objektivne. Dolgoročna opazovalna misija Oderja je nekaj, brez česar bi si težko predstavljali kakršne koli eh, jasne zaključke glede kak, opazovanja katerih koli misij, kajti Oder je tisti, ki eh, spremlja tudi medijski kontekst volitev in eh, politični kontekst volitev in zato mislim, da se moramo zahvaliti veleposlaniki Telerinju in pa veleposlaniku Lenarčiču, eh, ki vodi Oder, ki sta oba prispevala k temu, da so naše ugotovitve, kar se da verodostojne in kot takšne sprejete tudi v Ukrajini. E, mislim, da po zaključku te opozovalne misije, mislim, da moramo to upoštevati tudi pri nadaljem sodelovanju z vsemi štirimi institucijami, ki izvajo opozovanje volitev v Evropi e, in v dogovoru z predsednikom Evropskega parlamenta in tudi z drugimi kolegi sem nasprotoval, da bi sodelovali tudi predstavniki skupnosti neodvisnih držav pri teh eh, opozovalnih misijah, kajte mislim, da je ključnega pomena, da predvsem v okviru OVSE, OVSE, NATO, Svet Evrope in Evropska unija vodimo te stvari. To pa seveda še ne pomeni, da ne bi v prihodnosti mogli vzpostaviti enotnih standardov skupaj z skupnostjo neodvisnih držav, ampak brez enotnih standardov dobro sodelovanje na tem področju ne bo mogoče. Na koncu bi se rad eh, zahvalil tudi vsem sodelavcem, eh, na čelu z gospodom Ficnerjem, sodelavcem iz sekretarijata. Mislim, da smo vsi skupaj. Eh, prispevali k temu, da je misija Evropskega parlamenta potekala tako dobro, tako plodno in da smo resnično lahko prispevali tudi k oblikovanju eh, končnega poročila vseh sodelujočih pri opazovalni misiji v Ukrajini. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Petrle. Hvala lepa, gospod <clears throat> predsedujoči. Eh, strinjam se s tem, kar je povedal vodja naše misije. Eh, in se mi zdi zelo pomembno, da parlament eh, izkazuje tako pozornost eh, ob volitvah in mislim, da smo imeli v Ukrajini pomembno misijo v obeh krogih volitev in predno smo prišli tja, je bilo čutiti pred drugim krogom določeno napetost oziroma polarizacijo zaradi spremembe volivnega zakona eh, pred drugim krogom. Eh, kar smo potem videli na dan volitev, eh, tudi sam ocenjujem kot zvišane volivne standarde Ukrajine, kot napredek na tem področju. In jaz sem vesel, da ocene naše misije in odira sovpadajo oziroma so si zelo podobne in eh, se pridružujemo ceni, da je odir odigral tukaj eh, transparentno in jasno vlogo, eh, tudi v primeru, ko eh, se je e, držal oziroma se zauzemal za eh, enotne standarde. Eh, in jaz mislim, da to, kar se je, e, te volitve, ki so se zgorile v Ukrajini, ne zmanjšujejo potrebe po več eh, naše pozornosti eh, do razvoja te države in sodelovanja z njo, ampak utemeljujejo večjo pozornost. Eh, s tem bi jaz tudi končal. Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Ja, vsi so prepričani, da je Ukrajina zelo pomembna država in da karkoli se zgodi tam, vpliva na nas, posredno ali neposredno. Tako da mislim, da moramo bdeti nad tem, kar se tam dogaja. Upajmo, da bodo te volitve prinesle več stabilnosti v politično življenje v tej državi in eh, da bodo nekatere stvari morda potekale bolje kot v preteklosti. Vsekakor bo prišlo do strnitve ukrajinskih stolič, ampak to, kar ste dejali, vsekakor velja upoštevati. Gospod Koval, želite še enkrat besedo? Izvolite. Hvala lepa. Ja, res, samo dve zadevi, ki sem jih pozabil predsedujoči. Najprej sem se pozabil zahvaliti tudi vsem poslancem predstavnikov političnih skupin, ki so sodelovali. Eh, sodelovali smo odlično, to moram povedati, in prav tako bi rad vse povabil na seminar jutri, ki ga organizira odbor za zunanje zadeve in pa delegacija EU Ukrajina. Jutri ob desetih torej seminar, kjer se boste lahko eh, seznanili tudi z mnenji strokovnjakov za Ukrajino in pa tudi mnenje predstavnikov polacameznih političnih skupin. To je nekakšen zaključni dogodek, če hočete, te naše opazovalne misije. In naj vas tudi spomnim na to, da bo v četrtek potem inauguracija predsednika Janukoviča in tudi tam bo prisotna delegacija Evropskega parlamenta. Hvala lepa, predsedujoči. Well, Hvala lepa. No, tudi jaz sem hotel kolege opozoriti na ta seminar, ki bo potekal jutri med 10 in 1 uro popovdne. In eh, na tem seminarju bomo premleli vse tisto, o čemer smo danes tukaj na kratko spregovorili. Zdaj pa še zadnja točka na dnevnem redu danes in sicer makrofinančna pomoč Ukrajini. Besedo dajem gospodu Richardu Antoniju Legutku. Izvolite. He was not seated, yeah. A, ga ni bilo na svojem mestu. Zdaj pa je. Hvala lepa. Kot eh, poročevalec menim, da bi naš odbor moral podpreti predlog mikrofinančne pomoči Ukrajini, glede na to, kako velike in težke posledice je imela globalna ekonomska in finančna kriza eh, na Ukrajino lano. Minus 15 eh, Eh, BDP-ja, to pomeni v letu 2009. In eh, predlaga se do 5 milijonov evrov v obliki posojila, s katerim naj bi prispevali k potrebam oziroma pokrivanju eh, potreb plačilne bilance in tudi proračunskim prihodkom. Te potrebe je identificiral tudi mednarodni sklad. Poleg tega eh, predlagam tudi še 110 milijonov evrov eh, na podlagi eh, sklepa eh, sveta iz leta 2002. Ta sklep ni bil še izveden. Zat, vendar pa predlagam osem amandmajev k osnutku teksta komisije. Eh, imam naslednje cilje pred očmi. Prvič, povečati koherentnost eh, zunanjega eh, delovanja EU večkrat. Je prišlo že dogovora med Ukrajino in mednarodnim denarnim skladom. Vsakršna pomoč EU iz proračuna EU bi morala biti usklajena s prioritetami politike EU do dotične partnerske države. Zato pa predlagam, da se osnutek dopolni, tako da bi ta pomoč bila v skladu z. Eh, pridružitveno agendo EU Ukrajina, ki je bila sprejeta novembra 2009. In to pokrivajo amadmaje 1, 3, 5 in 6. Drugi cilj, ki ga imam pred očmi, je povečali vzvodje EU, tako da bomo lahko eh, sprožili potrebne strukturne reforme. To je bistvenega pomena za uspešnost dogovorjenih ciljev v okviru eh, trenutnih odnosov med EU in Ukrajino. To pa vključuje politično asociacijo in gospodarsko integracijo v EU. Da bi lahko eh, okrepili pozitivno kondicionalnost prevajam, da se v pogoje vključijo tudi konkretni roki. In najprej bi ocenili, ali so ti roki izpolneni, preden bi eh, namenili določena eh, sredstva. To pa skušam povedati s svojima amadmaja na 6 in 7. Tretje, želim povdariti sine qua non pogoj za uspešnost vsake pomoči. In eh, to pa je konsens v eh, ukrajinski politični eliti v zvezi z zagotavljanjem stabilnosti in izvajanjem reform. O tem govorim v svojem amandmaju številka 2. In četrtič, prepričan sem, da je potrebno in pomembno zagotoviti, da je Evropski parlament ustrezno obveščen vse čas postopka implementacije. In to še toliko bolj, ker je treba zakonodajo sprejeti v okviru običajnega zakonodajnega postopka eh, in o tem govorite amantmaja 5 in 8. Kar pa zadeva časovni okvir. Eh, in ko že glasuje 16. marca o tem, in ko je glavni odbor, in glede na to vas želim spomniti na to, da časa nimamo veliko. Rok za uložitev amantmajem je 8 ob 18. 1. marca. In isti dan se bo v Imco tudi glasovalo o tem, to je pa 16. marca. Isti dan, kot na, bomo glasovali o tem v našem odboru. Eh, z veseljem bom z vami sodeloval tudi na drugih vprašanjih v zvezi z eh, Ukrajino. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, Očitno očitno delamo prehitro ali prepočasi, danes očitno prehitro, kajti kolego z komisije še ni tukaj. Uh, in, vendar pa sem prepričan, da bo prišlo do komunikacije. Želi kdo besedo mogoče? Ne. Najlepša hvala. Naj ponovim še enkrat to, kar je povedal poročevalec. Rok za uložitev amandmajo je 1. marca do 18 in 16. marca bomo pa glasovali in tudi imko. Danes popovdne začenjamo ob 15. uri z zaslišanjem v zvezi z Zvezo za sredozemlje in glasovali bomo nekje okoli 16 in 15 minut. Tako da prosim, sami malo presudite, kako bodo stvari potekale.